So, ich bitte doch alle Kollegen. Prosim vse kolegice in kolege, da sedejo, da pripravijo glasovalne kartice za elektronsko glasovanje. In predlagam, da začnemo s prejetjem. Um, ustne ga eh, vprašanja. To smo danes dopovdan obravnavali pod četrto točko, ustno vprašanje svetu in komisiji. In prosim, da dvignete roko, če ste za to. Kdo je za, proti, vzdržani to je sprejeta z redkimi glasovi proti. Je elektronsko preveriti? Dobro, to bomo elektronsko preverili. Chairman, could you clarify the subject that we are voting upon? Okay. A lahko pojasnite, zakaj gre? To je točka Ehm, dnevnega reda 4. Danes smo obravnavali priprave na konferenco pogodbenic CITES in tu smo dali pobudo za ustno vprašanje komisiji in svetu, vendar moramo o tem formalno glasovati. Zato bomo elektronsko glasovali o tem ustnem vprašanju. Glasujte, prosim, elektronsko glasovanje. Haben alle abgestimmt? Ähm, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 43 jih je za, en proti, en se je vzdržal, s tem bomo ravnali tako, kot je bilo predlagano. Dan kommen wir jetzt sledi eh, deveta točka na dnevnem redu, torej elektronsko glasovanje po 88.2, uporaba mlečne klisidnje za zmanjšanje površinske mikrobiološke kontaminacije trupov govida. Glasujte, prosim, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 za, 25 proti. E, no, Bern se ni vzdržal, s tem je to zavrnjeno. Sledi deseta točka na dnevnem redu, razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov. tudi to ni komplicirano. Najprej glasujemo o osnutku. Kdo se strinja, dvignite roko, prosim. Torej, najprej bomo glasovali o predlogu spremembe 1. Se opravičujem, kdo je za predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o osnutku poročila elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 51 za, noben proti, noben se ni vzdržal. Zdaj pa glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije. Prav tako elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. tudi to je sprejeto brez glas, brez proti eh, glasova. Sedaj pa sledi poročilo Gardini. So. Das dauert ein wenig länger. To pa bo malo dlje trajalo. Najprej glasujemo o predlogu spremembe 65 za, proti, vzdržani. To bomo elektronsko preverili. Predlog spremembe 65 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 26 za 25 proti. Sprejet je predlog 68. 68, za, proti, vzdržani sprejeto. 66 je brez predmet in 67 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Regi 22 tudi odpade, brez predmet in 71, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, tudi to je zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak to bomo elektronsko prebiti. 70 glasujemo. Elektronsko ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 32 za 20 proti. En se je vzdržal. Jasno, sprejeto. 75 za.

proti, vzdržani, sprejeto. Zum AFET 6. AFET 6. Tu glasujemo o preostalem delu. Kdo je za? Proti, vzdržani. To ni jasno, elektronsko glasovanje o AFED 6. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 29 za 24 proti sprejeto. AFED 7 za proti vzdržani zavrnjeno. 77 za proti 77 moramo elektronsko preveriti. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 27 za, 28 proti zabrnjeno. 76 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 24 za, proti vzdržani sprejeto. Regi 25 za, proti vzdržani. Bomo preberili regi 25 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 34 za 22 proti, to je jasno sprejeto 78 za proti, vzdržani zavrnjeno 26 za proti, vzdržani zavrnjeno 79 za proti, vzdržani zavrnjeno 80 za proti. proti vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani zavrnjeno. 82 za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani zavrnjeno. 84 za, proti vzdržani zavrnjeno. proti vzdržani. Sprejeto, ampak bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 84. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 27 za, regi 27 za, proti vzdržani sprejeto. 86 za. Registrirani dvajset je sprejeto. Dobro, če želite, bomo preverili regi 27 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Clever. 86. 86 za proti vzdržani zavrnjeno. 85 za proti vzdržani zavrnjeno. Regi 28 za proti vzdržani sprejeto. 88 za proti vzdržani zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo prebirali 89 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 87 za, proti, samo 20 kolegov vas je sodelovalo pri glasovanju. 87, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 90 za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 91. 81. 91 odpade. Budget 14 za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. AFED 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, 95, 96 in 9. O, tom, o tem glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 98 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 97 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Regi 29 za, proti, vzdržani. vzdržani elektronsko, glasujemo o regiji 29. Elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? 32 za, 29 proti sprejeto. 99 za, proti vzdržani zavrnjenost. 100 za, proti vzdržani, zavrnjeno. DB5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 odpade, brezpredmeten 101. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 102. Den nächsten Abänderungsantrag, den wir abstimmen, ist. Regi 30. naslednji predlog spremembe za. Regi 30 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 105 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 106 za. Proti vzdržani zavrnjeno 108 za, proti vzdržani zavrnjeno 109 za, proti vzdržani zavrnjeno menim. Bomo preverili, elektronsko glasujemo o 109. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 43 za 19 proti sprejeto, zelo jasno sprejeto 110 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sto dvanajst za, proti vzdržani zavrnjeno, sto trinajst za, proti vzdržani sprejeto, regi enaintrideset za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti vzdržani sprejeto, 114 za proti vzdržani. Bomo elektronsko preverili 114, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Regi 33 za, proti vzdržani sprejeto. 115 za, proti vzdržani zavrnjeno. Rigi 32 za, proti vzdržani sprejeto. 11 za, proti vzdržani sprejeto. 116 za, proti vzdržani sprejeto. elektronskog glasujemo o 116. Alat bestem? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 117 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani sprejeto. 119 za, proti, vzdržani sprejeto. 120 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog spremembe 1, prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj gremo takoj na regi 36 za, proti vzdržani sprejeto, regi 37 za, proti vzdržani sprejeto. Budget 15 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zabrnjeno. Regi 38 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani zabrnjeno. 125 za, proti vzdržani zabrnjeno. Regi 39 za, proti vzdržani zabrnjeno vzdržani zavrnjeno. Konsolidirani predlog eh, drugi del za proti vzdržani sprejeto. S tem lahko kar preskočimo na nekaj strani in nadaljujemo s eh, členom 7. Predlog spremembe 144. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Rigi 44 in AFED 11, od teh glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto 145, od tem je treba glasovati za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 147 za, proti vzdržani, zavrnjeno AFED 12 za, proti vzdržani sprejeto. Rige 45 za, proti vzdržani, zavrnjeno AFED 13 za, proti vzdržani sprejeto. 148 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Regi 46 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, 149 za, proti vzdržani zavrnjeno. Regi 47 za, proti vzdržani sprejeto. AFED 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. 150 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno 151 za, proti vzdržani, sprijeto 48 regi za, proti vzdržani, zavrnjeno 152 za, 152 in 53 sta identična, glasujemo skupaj za, proti vzdržani, zavrnjeno 154 za, proti vzdržani. To ni jasno. Elektronsko glasujemo o 154. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 156 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za proti vzdržani sprejeto. 157 so 58 identična predloga za proti vzdržani zavrnjeno. 159 o tem se ne glasuje. 13 za proti vzdržani sprejeto. 14 za proti vzdržani sprejeto. 16 za proti vzdržani sprejeto. 160, 61 se ne glasuje. 17 za proti vzdržani sprejeto. 163 za, proti vzdržani zavrnjeno. 164 za, proti vzdržani zavrnjeno. 165 za, proti vzdržani sprejeto. 166 za, proti vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 167 odpade, ker je umaknjen, 168 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To pa ni jasno, bomo elektronsko glasovali. O 168 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 169 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 49 regi za proti, vzdržani sprejeto. 171 za, proti, vzdržani sprejeto. 96, o tem se ne glasuje. Uh, eh, 11. člen, 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 174 za. Proti vzdržani zavrnjeno 175 za, proti vzdržani sprejeto 20 za, proti vzdržani sprejeto afet 15 za, proti vzdržani zavrnjeno 176 za, proti vzdržani sprejeto 177 za, proti vzdržani sprejeto afet 16 za, proti vzdržani sprejeto 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, AFED 17 za, proti vzdržani zavrnjeno, 179 za, proti vzdržani zavrnjeno, 180 za, proti vzdržani zavrnjeno, No, če želite, lahko preverimo 179 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani sprejeto. 218 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 178 za, proti vzdržani zavrnjeno 181 za, proti vzdržani zavrnjeno Rigi 51 za, proti vzdržani zavrnjeno 182 za proti, vzdržani, zabrnjeno 9-7, za, proti, vzdržani, zabrnjeno. Konsolidirani predlog spremembe 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa lahko preskočimo na 13. člen 192 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 53 za, proti, vzdržani, sprejeto budget 20 za, proti vzdržani sprejeto, AFET 28 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, DV8 in Riki 54 uh, sta brezpredmetna, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani. Zdržani to bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu 28. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj je 195, ki se nanaša na preostanek besedila za, proti, vzdržani, zavržen. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani, sprejet. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200 za glasovanje za 200 in 201 ni potrebno, 204 za, proti, zdržani, zavrnjen. 202 za, proti, sprejet. 203 za, proti, zdržani, zavrnjen. 205 za, proti, zdržani, sprejet. 206 za, proti, zdržani, zavrnjen. 207 in 208. Ne bo potrebno glasovanje. 29. A, 9. Sprejet. 209 za. Proti. Zavrnjen. 210 ne. 211 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 212 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 213 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 214. 214, 215, 16, 17, ni potrebno glasovanje, AFE 29 za, proti, zdržani, sprejet. 99 za, proti, zdržani, sprejet. AFE 30 za, proti, zdržani, elektronsko glasovanje za AFE 30. Glasujte, ste glasovali, glasovanje končano, zavrnjen. 218 ni potrebno, 219 za, prosim, zdržani, zavrnjen. 220 in 90 ni potrebno glasovanje. AFET 31 prav tako ne, 221, 22 ne, zdaj 30 za, proti, zdržani, sprejet. Glasujemo 226 za, proti, zdržani zavrnjen. 227. Glasovati moramo za AM 227, za, proti. Prejemam različne podatke. 31 Stimmenwerf. Glasujemo za 31, za, proti. Vzdržani, sprejeti. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 229 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 sprejet, pač 21 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 prvi del, 9 11 prvi del, sta enaka, glasujemo za oba, za, prosim, ne proti, zdržani, zvred. Regi 55, 56, glasovanje ne bo. To predlog spremem je 230 za, proti, zdržani, zavrnjen. 33, drugi del, za, proti, zdržani, sprejeti. Preverjamo elektronsko 33, drugi del. Začnite. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 44 za, 19 proti, sprejet. Stimme ab über 232. 232 za. 232. Za, proti, sprejet. Budget 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 233 za, proti, sprejet. 234 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 58 za, proti, sprejet. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 236 za, proti, sprejet. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Budget 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239 za, proti, vzdržani, sprejet. 240 za, proti, vzdržani, sprejet.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 Vzdržani? Zavrnjen. Budget 25 za. Proti? Vzdržani? Sprejet. 244 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 245 za. Proti? Še enkrat. 245. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Budget 26 za. Proti? Vzdržani? Sprejet. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 250 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 251. Se ne glasuje. 252, 354, 55. Za vse te glasujemo skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 256 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 59 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Budžet 28. Ostali odpadejo. Za. Proti. Sprejet. 257 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 258 za. Proti.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 Naslednji je 262 za, torej 262 za, 262 za, 262 za, proti, vzdržani, sprejeti. 263 za, 263 za, proti, vzdržani, elektronsko preverjamo, 263. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno sprejet. A SD ima en glas preveč, nekoga preveč pri glasovanju. Glasujemo za 38 za, proti, zdržani, zavrnjen. 39 za, proti, zdržani, sprejet. DV1 za, proti, zdržani, sprejet. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. Regi 2 za, proti, zdržani, sprejet. 42 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Ena za, proti, vzdržani, sprejet. 43 preostanek besedila za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 odpade, 46 za, proti, zavrnjen. Regi 3 za, Proti, zdržani, sprejet. Budget 4. Za, proti, sprejet. Afet 1. Za, proti, zdržani, sprejet. Budget 5. Za, proti, zdržani. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo budget 5 elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. SND ima en glas preveč. Sedaj pa je vse v redu. 24 za, 28 proti, sprejet. Wir stimmen dann über 48 ab. 48 za. Proti, zdržani, sprejet. 50 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 51 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 52 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Regi 5. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Budget 9. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Afet 2. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 53 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Regi 6 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Afet 3 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Regi 7 za. Proti. Proti. Preverjamo elektronsko, regi 7. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 3 in regi 9 sta enaka za, proti, zdržani, sprejet. Regi 8 za, proti, zdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, sprejet. Legi 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Budget 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 4. Preverjamo budget 10. Ste glasovali? Konec glasovanja. zavrnjen. In to jasno. Štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Osem in petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, Proti. Zdržani sprejet. Budget 11. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 60. Za. Proti. Zdržani sprejet. 9.3. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Regi 14. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 61. Za. Proti. Proti. Vzdržani? Sprejet. Rigi 15. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Rigi 16. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Pačet 12. Preverjamo regi 16 z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Je sprijet.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 Zdržani? Zavrnjen. 9-4 za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. Afet 4 za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. 5 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 62. Odpade. Regi 20 za. Odpade. Proti? Zdržani? Zavrnjen. Šest. Odpade. 63 tudi, 7 tudi, regi 21. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Budget 13. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Afet 5. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 64 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen zavrnjen. Tako, zaključno glasovanje je elektronsko, oddajte glasove, ste vsi glasovali, konec glasovanja, 52 za, 5 proti, 3 vzdržani, čestitam poročevalki, sedaj pa je potrebno eh, glasovati še o predlogu eh, zakonodajnega vzdržanja. se opravičujem, torej budget 2 je tukaj še potrebno glasovati za, proti, sprejet. Budget 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa zaključno glasovanje o predlogu. Začnite glasovati, ste glasovali, konec glasovanja. 52 proti 5, 3 vzdržani, sprejet čestitke poročevalki. Gospa Gardini, želeli bi besedo. Ja, Hvala, gospod predsednik. Želim izkoristiti možnost, da se zahvalim vsem kolegom, predvsem poročevalcem v senci in vsem, ki so prispevali k rezultatu in sem zato, da se pogajanja svetu o tem dosjeju Eh, civilne zaščite, da se začnejo s ciljem, da bi dosegli eh, dogovor pri, prvem, pri prvi obravnavi. Torej, to poročilo naj bi uporabili kot mandat za pogajanja v skladu s 17. členom poslovnika, tako da bi sklicali tak sestanek, eh, pri katerem bi sodelovala jaz poroč in poročevalci v senci. Ima kdo kaj proti? Ich sehe, es gibt keine ein Vidim, da nišče ne oporeka, zato bomo torej tako ravnali. Z 70. členom vam želim še veliko veselja in sicer za vsa poročila, ki bodo na dnevnem redu po 10. decembru. Ta sicer ne sodi mednja, ampak čaka nas še obilo veselja. Želim vam uspešne pogajanja in zaključek v prvem branju. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim poročilom, kjer je govora o prednostnih snoveh na področju vodne politike. Poročevalec je kolega Richard Zeber, ker začnimo z glasovanjem in sicer konsolidiran predlog spremembe 8 za, proti, vzdržanje zavrnjen. To lahko naredimo, torej o številki 8 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Jasno zavrnjen. Konsolidajte 9 elektronsko. Začnite oziroma glasujte. Ste glasovali? konec glasovanja. Zavrnjen. Consolidated Amendment 10. Elektronsko glasovanje. Začnite. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 45 za, 14 proti, s tem sprejet. Je še komu kaj nejasno? Sedaj bomo preskočili in nadaljevali za številko 70. Na mojem seznamu je to na strani 6. Tako da, bo, do, da se bodo lahko kolegi pomirili, preskočili bomo nekaj. Zglasujemo o številki 70. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 da, za, proti. Preverjamo elektronsko, številko 72, začnite. Ste vsi glasovali? že preverjamo. Dobro jutro. Konec glasovanja. Sprejet. 73 je naslednji predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 233 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Preverjamo 233 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 75 za. Proti. Vzdržani. Nejasno. Glasujemo elektronsko o številki 75. Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjen.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 79 bomo preverjali elektronsko. Začnite. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 80 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 81 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 285 za. Proti. Preverjamo elektronsko 235. Začnite. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o Consolidated Amendment 4, torej konsolidiran predlog spremembe. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 237 za, proti, vzdržani, sprejet. Ali? Še enkrat. 237 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, nejasno, rezultat nejasen. Elektronsko glasovanje za 93. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 238 za, 238 za, proti, zdržani, zavrnjen. 94 je bil mahnen, 95 za, proti, zdržani, zavrnjen. 98 za, proti, zdržani, zavrnjen. 99 za, proti, zdržani, zavrnjen. 100 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 102 za, proti, vzdržani, sprejet. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 12. Za. Proti. Zdržani. Nejasna. Elektronsko glasovanje o 12. Ste glasovali? Konec glasovanja. Za sprejet. Glasujemo za kompromis 6 za proti, zdržani, sprejet. In skočimo naprej. Na stran 13 pri meni gre za predlog Ulmer 156. Kdo je za 156? Predlagatelj Ulmer, proti, zdržani, sprejet. 20 odpade, 251 za, proti, sprejet. 252 za, proti, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23, 159 sta identična za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo 23 in 159 elektronsko. Začnite glasovati. Ste glasovali? Zavrnjen. 24. Za. Proti. Nisem ugotovil, zato še enkrat. 24 za, proti, zdržani, sprejet. 253 za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. 29 za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. 30 za. Proti? Zdržani? Sprijet. Sedaj pa imamo deljeno glasovanje k številki 32. Split vote. Chris. Chris preverjamo 30. Glasujte. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. A, sprejet, sprejet. <laughs> Čisto me je zmešal naš Chris Davis. Sedaj pa 32 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani. Zdržani, sprejet. Nadaljujemo z 38 za. Petintrideset pade. Trideset je bil sprejet, zato petintrideset odpade. Zato nadaljujemo za 38 za, proti, zržani, zavrnjen. Konsolidiran predlog spremembe 1 za, proti, zržani, sprejet. Nadaljujemo za 51 za, proti, zdržani, sprejet. 46 za, proti, zdržani, zavrnjen. 49 za, proti, zdržani, zavrnjen. Vendar bomo preverili elektro, z elektronskim glasovanjem številko 49. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 2. Preverjamo za. Proti. Zdržani. Sprejet. 3. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Konsolidate 2. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Bomo preverili. Le malo kolegov se je udeležilo pri glasovanju. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasen rezultat. Smeh nič ne pomaga, to ne morem eh, vrednotiti kot privolitev. Veliko svetlih obrazov pred mano, a Nadaljujemo z glasovanjem. 44 za, 54 eh, za, Richard Seber, predsedojoči iz mojega seznama, ni razvidno, ali bo, smo glasovali o predlogu eh, spremembe 3, reporter Famer. Lahko prosim preverimo. Številko 3 smo zavrnili, ampak bomo preverjali elektronsko. Torej elektronsko preverjanje, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno, zavrnjen. Nadaljujemo za 54. Za. Proti. Zdržani, zavrnjen. 57. Za. petinpetdeset glasovati moramo petinpetdeset za proti vzdrži zavrnjen šestinpetdeset za proti vzdržani zavrnjen petdeset za proti vzdržani zavrnjen sedeminpetdeset za proti vzdržani zavrnjen oseminpetdeset za proti, vzdržani, zavrnjen. 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o kompromisu 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo o 7. Za, proti, vzdržani, sprejet. 8. Za, proti, vzdržani, sprejet. Proti. Zdržani. Sprejet. 64 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 65 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 66 in 67 glasujemo za oba za. Proti. Zdržani nejasno, preverjamo z elektronskim glasovanjem 66 in 67. Glasujte. Ste glasovali? Konec glasovanja. In sprejet. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zaključno glasovanje o predlogu tega poročila. Začnite, torej ste glasovali. Konec glasovanja. 46 za, 7 proti, 1 vzdržan glas, sprejet. In sedaj o legislativni resoluciji ste glasovali. konec glasovanja. Tudi sprejeta čestitke Richardu Zebarju. Richard Zebar, zu... Richard Zebar bi želel nekaj povedati k členu 70. Očitno <laughs> imam čudežne moči. Tudi jaz bi želel korigirati nekaj formalnosti kot kolegica Gardin in sicer opozoril bi na to, da se nam zdi smiselno dobiti sporazum po prvem branju in po novem, eh, po novi ureditvi bi bil in eh, številki 70 bi bilo dobro, če se nam prenese mandat za eh, pogovore z svetom in sicer pod predsedstvom predsedojočega in moje malenkosti. Temu naj bi, k temu naj bi sodeli tudi poročevalci v senci in bi morali mm, redno poročati odboru zdi se mi, da bi bil eh, ta rezultat dobro izhodišče za, te, eh, za ta pogajanja. Vidim, da nekdo ogovarja, o tem bi bilo potrebno glasovati, torej ali želimo eh, sporazum po, v prvem branju. Ali bomo podelili mandat. Naj o tem glasujemo. Želite glasovati? Ja. Torej, elektronsko glasovanje. Haben alle abgestimmt? Ste glasovali? Konec glasovanja. 44 za, 7 prosi, proti, 2 vzdržana glasova. S tem je dan mandat za sporazum v prvem branju. No, mi pač vadimo, kako na novo razlagati poslovnik. 65 odstotkov že sedaj sprejmemo v prvi obravnavi. To je zelo veliko zvišanje v primerjavi s prej. Sedaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Mogoče naj dodam, ampak sej vsi veste, o čem ste glasovali v Strasburu prejšnji teden. O rezultatu trialoga bomo v odboru prav tako ponovno glasovali. In se bomo izrekli zda ali ne, v naslednjih tednih ne bo dolgočasno. Sedaj pa sledi 13. točka dnevnega reda in sicer Evropski sklad za pomorske zadeve in ribištvo. Gre za mnenje kolega Hrizo Gelosa. To smo preložili, to mnenje še malo popravili in začeli bomo. A je kaj nejasno v dvorani? äh, über 100. 138 za proti 138 vzdržani. Ne morem jasno ugotoviti. 138 elektronsko glasovanje, prosim, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto. 139 za, proti vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 6 za, proti vzdržani sprejeto. Sledi 141 za, proti vzdržani sprejeto. 2 za, proti vzdržani zavrnjeno. 142 za, proti vzdržani zavrnjeno. 143 za, proti vzdržani sprejeto. 144 za, proti vzdržani zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 172 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. To pa ni jasno. Glasujemo elektronsko o prilogu spremenj 272. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Tri za, proti, vzdržani, tudi to je nejasno. Elektronsko glasujemo o tri. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto triinsedemdeset, sto šestinsedemdeset in sto sedeminsedemdeset od teh glasujemo skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. Sto štiriinsedemdeset za, proti vzdržani, zavrnili na 175 za, proti vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 19 za, proti vzdržani je sprejeto. Lahko preskočimo na predlog spremembe 6 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto 7 za, proti, vzdržani, sprejeto 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 9. Želite preveriti dobro predlog spremembe 8 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 9 za, proti vzdržani sprejeto. 192 za, proti vzdržani zavrnjeno. 193 za, proti vzdržani zavrnjeno. 194 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Konsolidirani predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidirani predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 205 za, proti vzdržani zavrnjeno. No, to, kar sprašujete, ta predlog je bil sprejet. 2.4 odpade, kajti to je del konsolidiranega predloga 9, Kris. 205 za, proti vzdržani sprejeto, 207 za, proti vzdržani zavrnjeno, sprejeto, prostite. 208 za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 209 za, proti vzdržani zavrnjeno konsolidirani predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preskočimo lahko na 221 za, proti, vzdržani. To pa ni jasno, ne vidim natančno. 221 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto 19 za, proti vzdržani sprejeto 223 za, proti vzdržani sprejeto 224 za, proti vzdržani sprejeto konsolidirani predlog 22 za, proti vzdržani sprejeto 235 za. Proti vzdržani sprejeto 236 za, proti vzdržani zavrnjeno 237 za, proti vzdržani sprejeto konsolidirani predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto 239 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 241 za, proti, vzdržani, sprejeto 23 za, proti, vzdržani, sprejeto 242 za, proti, vzdržani, sprejeto 243 za, proti, vzdržani, sprejeto 244 za, proti vzdržani sprejeto 245 za, proti vzdržani zavrnjeno 246 za, proti vzdržani sprejeto 247 za, proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani sprejeto 249 za, proti vzdržani sprejeto 249 konsolidirani predlog 11 za, proti vzdržani sprejeto 252 za, proti. Vzdržani sprejeto 253 za, proti vzdržani sprejeto 254 za, proti vzdržani zavrnjeno 255 za, proti vzdržani zavrnjeno 256 za, proti vzdržani sprejeto 257 za, proti vzdržani sprejeto 258 za, proti vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 12 za, proti vzdržani sprejeto 260 za proti vzdržani sprejeto 261 za, proti vzdržani sprejeto 262 za, proti vzdržani sprejeto 264 za, proti vzdržani zavrnjeno 265 za, proti vzdržani sprejeto 266 za, proti vzdržani zavrnjeno 267 za, proti vzdržani zavrnjeno 267 za, Proti, vzdržani zavrnjeno. 268 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 269 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 270 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeti. 271 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dv 32 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 272 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 273 za, proti. proti, vzdržani zavrnjeno. 274 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 275 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 276 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Vzdržani sprejeto 277 za, proti. To moramo preveriti. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 277, zelo zanimiva konstelacija. Ste vsi glasovali konec glasovanja? To je tesno zavrnjeno. 278 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 279 za, proti 9. Ni bilo sprejeto, oziroma 279 še enkrat za, proti vzdržanje je sprejeto. 280 za, 279 elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Zavrnjeno. Vse moram popraviti. 280 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 283 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 288 za. proti, vzdržani, sprejeto. 289 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 290 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 291 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 292 za, proti vzdržani zavrnjeno 35 za, proti vzdržani zavrnjeno 36 za, proti vzdržani sprejeto 32. 293 do 95 glasujemo skupaj za, proti vzdržani sprejeto. 296 za, proti vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 13 za, proti vzdržani sprejeto. 39 za, proti vzdržani sprejeto 298 za, proti vzdržani zavrnjeno 299 za, proti vzdržani zavrnjeno 40 za, proti vzdržani sprejeto 300 za, proti vzdržani sprejeto 300 za, Vzdržani. Sprejeto 301 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Konsolidirani predlog 23 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Konsolidirani. 45 za. No, vam je vsem vse jasno. 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 304 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 305 za, proti. To bomo preverili 305, elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali konec glasovanja. Sprejeto 306 <clears throat> za, proti vzdržani zavrnjeno. 307 za, proti vzdržani zavrnjeno. 308 za, proti vzdržani zavrnjeno. 309 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani sprejeto. 310 za, proti vzdržani sprejeto. Konsolidirani predlog 15 za, proti vzdržani sprejeto. 300, 312 za, proti vzdržani zavrnjeno. 313 za, proti vzdržani zavrnjeno. 47 za proti vzdržani zavrnjeno. 48 za, proti vzdržani zavrnjeno. 314 za, proti vzdržani. Sprejeto. 315 za, proti vzdržani zavrnjeno. 316 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 317 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 321 za, proti. Bom ponovil. 321 za. proti, vzdržani sprejeto. 322 za, proti, vzdržani sprejeto. Dva identična predloga 50 in 323 za, proti, vzdržani sprejeto. 324 za. Vzdržani zavrnjeno 325 za proti vzdržani zavrnjeno. 326 za, proti vzdržani sprejeto. 51. Dobro, 326 bomo preverili, če tako želite. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 51 za. proti, vzdržani zavrnjeno. 327 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 328 za, proti, vzdržani zavrnjeno. elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 328. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto 329 za, proti vzdržani. Sprejeto 330 za, proti vzdržani, zavrnjeno 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 331 za, proti, vzdržani, sprejeto. 332 za, proti, elektronsko glasujemo, predlogu spremembe 332. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja predlog je sprejet. Z veliko večino, čeprav to ni bilo jasno. 333 za, proti vzdržani sprejeto. 334 za, proti vzdržani sprejeto. 335 za, ne, to odpade. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 337 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 338 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 339 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 340 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeta. 341 za, proti vzdržani sprejeto, 342 za, proti vzdržani sprejeto, 343 za, proti vzdržani zavrnjeno, 344 za, proti vzdržani zavrnjeno, 345 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zabrnjeno 346 za, proti vzdržani sprejeto 347 za, proti vzdržani sprejeto 348 za, proti vzdržani sprejeto 349 za, proti vzdržani sprejeto 350 za, proti vzdržani. Ni jasno, glasujemo o 350 elektronsko začetek glasovanja ste vsi glasovali konec glasovanja. Zavrnjeno. 351 za, proti, vzdržani, sprejet. 352 za, proti, vzdržanih, sprejet. 353 za, proti, vzdržani, sprejet. 354 za, proti, vzdržani, sprejet. 354 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdržani, sprejet. 355 za, proti, zdržani, sprejet. 356 za, proti, zdržani, sprejet. 357 za, proti, zdržani, sprejet. 358 za, proti, zdržani, sprejet. 359 za, proti, zdržani, sprejet. 360 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 361 za, proti, vzdržani, nejasno, glasujemo elektronsko o 361. Ste glasovali? Konec glasovanja. Jasno, zavrnjen. 362, se obračujem, 362 odpade 363 za, proti. Tudi tukaj elektronsko preverjamo 363. Ste glasovali? Konec glasovanja. Jasno, sprijet. 364 za, proti, vzdržani, sprijet. 365 za, proti proti, zdržani, sprijet. Konsolidiran predlog 16 za, proti, zdržani, sprijet. 368 za, proti, zdržani, sprijet. 369 za, proti, zdržani, sprijet. 370 za, proti, zdržani, sprijet. 371 za, proti, zdržani, sprijeto. 372 za, proti, zdržani, zavrnjen. 373 za, proti, zdržani, sprijet. Proti, vzdržani, sprejet. 54 za, prosim, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, sprejet, vzdržan. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 60 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 61 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Konsolidiran 1 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Konsolidiran 2 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 67 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 68 za. Proti vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 74 za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržanim. Zavrnjen. Preverjamo elektronsko glasovanje za 75. Ste glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo z konsolidiranim predlogom sprememba 3. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. Konsolidiran predlog sprememba 4. Za? Za? proti, zdržani, sprejet. Konsolidiranim predlogom spremembe 5 za, proti, zdržani, sprejet. 94 za, proti, zdržani, sprejet. 95 za, proti, zdržani, sprejet. 96 za, proti, zdržani, sprejet. Zavrnjen. 97 za. Proti. Sprejet. 98 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 99 odpade. 100 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 101 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 103 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 104 za. Proti proti, vzdržani, nejasno, 104 elektronsko glasovanje. Ste glasovali? Konec glasovanja. 104 sprejet, 105 za, proti, vzdržani, sprejet, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 107 za, Proti. Zdržani. Zavrnjen. 108 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 109 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 110 za. Proti. Zdržani. Rezultat je nejasen. 110 elektronsko glasovanje. Začnite. Ste glasovali? Konec glasovanja. 110 sprejet. 111 za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani, sprejet. 113 za, proti, vzdržani, sprejet. 114 in 15 glas sta enaka, skupaj glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjen na oba. Ne. Prav, torej preverjamo z elektronskim glasovanjem. Bomo nekoliko povadili pri tem mnenju. Ste glasovali? Konec glasovanja. Jasno, 44 glasov za, sprejet. 117 za, proti, zdržani, zavrnjen. 118 za, proti, zdržani. Rezultat Mislim, da je sprejet. Ampak bomo preverili elektronsko 118. Začnite. Ste glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 20 proti. Sprejet. 119 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 120 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 121 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 122 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 123 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 124 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 125 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 126 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 126 za. Proti vzdržani, sprejet. 127 za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, sprejet. 129 za, proti, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, sprejet. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 134 za, 134 ni potrebno glasovanje, glasujemo o 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, proti, vzdržani, sprejet. Že vnaprej čestitam, gre namreč za eh, mnenje, pri katerem smo največkrat elektronsko glasovali, Zato čestitke, sedaj pa še elektronsko glasovanje za vse skupaj. Ste glasovali? Konec glasovanja. 49 za, 4 proti, en glas vzdržan, s tem je sprejet. Jetzt kommen wir zu, zum Thema Ast. Nadaljujemo z temo azbesta. Poročevalka je kolegica Vils in začeli bomo kar z kompromisnim predlogom 1. Se opravičujem, ni tako. Lepo počasi, zadihajmo v miru. Torej najprej naslov, predlog spremembe 1. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Konsolidated 4 za, proti, vzdržani, sprejet. In še zaključno glasovanje začnite. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 49 za, 1 proti, nobenih vzdržanih glasov. Čestitke, gospe Wills. S tem smo zaključili z elektronskim glasovanjem sedaj. Torej, iz eh, transparent, Eh, transparentnosti prehajamo na preglednost ukrepov, ki urejajo cene zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo vključitev v področje nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja. Zemimo uh, kratek odmor za premislek. Vsi, ki se na razpravi želijo udeležiti, so prisrčno vabljeni. Vsi, ki želijo dvorano zapustiti, pa to seveda lahko storijo sedaj. jetzt möchte ich. Torej, eh, sedaj bi želel predati besedo poročevalki, takoj, ko, bo hrupne, ko se bo hrup nekoliko polegal. Poročevalka je kolegica Paranova, ki ima sedaj edina besedo. Izvolite, kolegica. Hvala, gospod predsednik. Um, Številni kolege so vložili predloge sprememb, pa dali mnenja glede tega ključnega in občutljivega dosjeja. Hvala lepa vsem. Hvala lepa tudi poročevalcem v Senci za sodelovanje na poti do ustreznih kompromisov. Imeli smo samo en sestanek poročevalcev v Senci in pa poročevalke. Naj sedaj predstavim naše delo. Naj predstavim glavne točke pri katerih še vedno poskušamo priti do skupnega stališča, ki bo spremljivo za vse. Sedaj pripravljamo prvi del kompromisu od 1 do 4. Želimo um, govoriti um, o časovnih okvirih za uh, cene in povračila. Želim iti v naslednjo smer. Kot prvo, um, to dvojno časovnico um, za um, zdravila um, originala želimo črtati potem enotna časovnica um, 90 za cene in pa 90 za povračila, vsega skupaj 180 dni, potem tretja vrstica um, enotno za generična zdravila, 30 um, za ceno, 30 za povračila, torej skupaj 60 dni in potem še sklicna um, um, oceno učinka, tako da lahko države članice um, te ocene uporabljajo ko je to potrebno. Vse skupaj mora biti čim boljše za nacionalne organe in časovnica mora biti primerna. Potem um, peti kompromis, tukaj gre za osmi člen. Pravna sredstva. Tukaj želimo nekoliko oblažiti začetni predlog komisije. Uh, tam je govora o um, posredovanju oziroma o um, pravnih sredstvih državam članicam, želimo prepustiti za to, da gotovijo, um, kako bi potekali ti postopki pravnih sredstev oziroma posredovanja. To bo torej um, za države članice. Potem um, 13. člen, um, bioekvivalenca in pa učinkovitost. Tukaj želimo um, še pojasniti besedilo komisije. Želimo se zlasti Eh, osredotočiti na um, šesti kompromisni predlog. Potem želimo tudi vključiti načelo, da um, moramo jasno ločevati med tržnim um, um, odobravanjem in pa med ceno in povračilom. Um, pristojni organi lahko um, kljub temu pripravijo podatke oziroma um, jih še izpilijo. Prav tako želimo še bolj delati na um, preglednosti, to je sedmi kompromisni predlog, želimo delati na ključnih področjih, kot naprimer preglednost sprejmena odločitev, pri čemer se želimo sredočiti na imena strokovnjakov ter pa na um, čim bolj pregledne podatke, tako imamo tudi pri agencijah EU. Prav tako želimo tudi preglednost cen, pri čemer se bomo sredočili na uh, letne sezname, ki se sporočijo Evropski komisiji oziroma se objavijo. Um, kolegi so potem komentirali, smo dopolnili še nekatere druge predloge iz besedila, seveda želim slišati njihovo mnenje, bi pa omenila še eno določbo, ki mora ostati dosledna, objektivna. Uh, 14. člen je to um, ne umešavanje uh, v pravice intelektualne lastnine. Predlog komisije pri tem členu je dobeseden prenos iz um, priporočila za leto 2007, torej za farmacijski sektor. Um, kar je dala generalna direkcija za konkurenčnost. Nekateri menijo, da se želi na nelegitimen način zavreti um, pristop generičnih zdravil na trg. Sedaj mislim, da moramo um, tukaj odpreti um, nov postopek. Um, ta člen um, mislim, da bi moral ostati v takšni obliki, kot ga predlaga komisija, kar tudi temelji na njihovih študijah. Prav tako um, se želim navezati tudi na tisto, kar uh, smo slišali od uh, sveta in pa od uh, kolegov v parlamentu. Mislim, da smo dosegli že nekaj napredka tudi v svetu. Zato bi rada spodbudila države članice, da še vedno nadaljujejo s takšnim um, pristopom. Seveda bo težko doseči napredek, če imamo pred seboj um, direktivo, ki je stara že 20 let. Prav tako moramo poskrbeti za to, da bodo odločitve glede cen in pa povračil um, jasne, pregledne za vse, tako da bo vse skupaj temeljilo na dokazih in pa na preglednosti, tako da bodo imeli pacijenti dostop do um, novih in uh, cenovno dostopnih zdravil. Že sedaj smo kar precej um, spremenili začetni predlog komisije. Izpostavili smo več eh, težav, eh, ki so jih tudi podarili eh, nacionalni organi oziroma države članice. Mislim, da moramo na takšen um, dober način sodelovanja um, še izboljšati to zakonodajo in priti do kompromisa. Hvala, gospa kolegica. Sedaj pa dobi besedo poročevalka Basinci, gospa Kuko. Uh, thank you, President. First of all, I would like to thank... Hvala lepa. Hvala lepa. Um, predsednik, najprej hvala lepa poročevalki in pa poročevalcem v senci, kajti to je bilo res um, timsko delo, odlično delo. Vem, da veliko držav članic ima pomisleke glede te direktive, ampak moramo vedeti, da moramo izboljšati to področje. Sedaj um, moramo napraviti to direktivo bolj realistično, bolj izvedljivo za vse zainteresirane strani. Moramo sprejeti nove ukrepe in še posebno moramo poskrbiti za varnost pacijentov. Potem vprašanje preglednosti na tem področju. To je izjemno pomembno področje, kajti preglednost je bistvena za države članice in za industrijo. EPP je predlagala kar nekaj predlogov spremenj z veliko dodano vrednostjo. S kompromisnimi predlogi smo um, rešili in pa ponostavili um, nove časovne okvire. Vse skupine so nam pomagale in uspeli smo se dogovoriti tudi glede 8. člena. Pustili smo samo še dva um, mehkejša odstavka. Nismo vsega, vseh členov kar črtali. Želi smo um, naložiti uh, državam članicam manj obveznosti kot takih. S predlogi sprememb smo dosegli tudi možnost, da pristojni organi imajo um, celoten dostop do podatkov, ter pa da lahko tudi vključijo in tudi um, pridajo um, do relevantnih podatkov. Pri tej direktivi uh, predvsem želim uh, misliti na um, zdravila sirote. Uh, ne vem, ali moramo to direktivo res vključiti zdravila sirote. V skupini se bomo še pogovarjali o tem. Mi podpiramo načelo preglednosti, integritete in pa neodvisnosti spremanja odločitev. Ampak še vedno so tukaj nekatere odločitve, ki jih bo treba še pojasniti. Še nekaj časa nam ostaja za razpravo s tem v zvezi, zato sem prepričana, da lahko dosežemo dober kompromis za vse vključene strani. Zato vas prosim, da razmislite o tem vprašanju in pa da. Um, Hvala sedaj pa poročevalka v Sinci za SND. Hvala, predsednik. Tukaj je težko doseči ustrezno ravnoteže. Na eni strani imamo države članice, ki seveda želijo um, ustrezno organizirati svoje uh, zdravstvene sisteme, po drugi strani pa potrebujemo farmacijsko industrijo, ki bo preživela in ki bo tudi zagotovila dodano vrednost um, na področju zdravja. Zato naj se tukaj navežem na um, kolegice in kolege. Hvala lepa vsem za um, dobro sodelovanje pri tem poročilu mislim, da si moramo prizadevati za to, da bi um, predvsem zmanjšali preveliko birokracijo za država članice, ter pa da bi um, podaljšali um, te časovne roke za cene in pa poročila. Mislim, da moramo podpriti naslednje uh, predloge, da bi prilagodili člene, ki se nanašajo na pravna sredstva, ter pa kazni, ter um, poročanje pri državah članicah. Potem, um, to, kar komisija pravi, da bi dodali še generična zdravila in pa potem še predlog sprememb, um, ki se tudi povezuje z državami članicami. Želimo um, izboljšati preglednost in postopke v državah članicah uh, in pa med pristojnimi nacionalnimi organi. Je pa res, da seveda vemo, da tukaj obstajajo določene pomisleki. Prav tako želim, da kolegi podprejo tudi trenutno Evropsko bazo podatkov. Več kot 20 držav eh, članic um, že je vključenih v to bazo, potrebujemo čim večjo preglednost eh, in pa čim boljše iz, izmenjavanje podatkov glede uh, zdravil v Evropi. To ni um, javna baza podatkov, uh, tekoči stroški za to bazo so um, 130 tisoč evrov na leto. To je predlog spremembe 259. V naslednjih tednih bomo še delali na tem in upam, da bomo prišli do dobrih kompromisnih predlogov in pa do močnega stališča. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica zelenih, Mišel Vazi. Jo kdo zastopa? Ne, ni nikogar. Za EKR tudi ni nikogar tu. Naslednja na vrsti, kolegica Alda Suza. Ne, tudi ne želi besede. Françoise Crostet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj gre za zelo pomembno vprašanje. Moramo biti zelo pozorni, kajti nekatere države eh, sveda želijo konsolidirati javne proračune, zato bodo zdaj sprejeli um, kratkoročne ukrepe um, v zvezi s farmacijsko industrijo. Sedaj seveda um, želimo um, preglednost, ampak moramo misliti tudi na dolgi rok, tako da bi zagotovili um, inovativnost in pa konkurenčnost um, EU podjetij. Prav tako potrebujemo tudi um, sanitarno, zdravstveno neodvisnost v EU. Torej, potrebujemo ravnoteže med inovativnostjo, um, konkurenčnostjo na eni strani in pa na drugi strani tem, da bodo imeli um, pacijenti ustrezen dostop do zdravil in pa da bo zagotovljena njihova zdravstvena varnost. Sedaj moramo predvsem. Um, ustrezno um, regulirati um, cene in povračila. Ampak imamo po drugi strani tudi direktivo dva, iz 2001 83, ki določa um, učinkovitost um, in smotrnost uh, proizvodov. To je nekaj drugega torej. Sedaj sem pretožila nekaj predlogov sprememb, zato ker mislim, da ne smemo sedaj na nacionalni ravni uh, ponovno preverjati um, vrednost um, teh zdravil sirot glede cen in povračil. Tukaj mislim, da ne bi smeli povzročati diskriminacije v nekaterih državah. Um, zdravstveno varstvo določajo na. Um, nacionalni, pa tudi lokalni oziroma regionalni ravni včasih. Zato mislim, da sedaj ne smemo preveč eh, po nepotrebnem povečevati rokov in birokracije. Nujno je, da ta direktiva eh, poskrbi za to, da ne bo kakšnih odvečnih eh, bremen v nacionalnih, regionalnih in lokalnih postopkih. S tem v zvezi sem predložila nekaj predlogov spremem. Hvala. Hvala lepa sedaj. Besedo predajam gospe Hipner. Izvolite. Dziękuję bardzo. E, wbrew temu, co uważamy, jest to bardzo ważna regulacja. Hvala, predsedujoča. Dejstvo je, da gre za zelo pomemben predpis. Kaj ti o tem, kako hitro preparat damo na trg, oziroma dajo na trg, to ne odloča le o zdravju in življenju pacijentov, bolnikov, to časovno obdobje ima tudi vpliv na farmacevska podjetja in proizvajalce. Izkazalo bi se lahko, da so postopki zelo dragi in potem so se v teh primerjih proizvajalci umaknili iz proizvodnje. Če pospešimo ta postopek, bo to imelo pozitiven vpliv na trg. Trenutno je zadeva takšna, da so se podatki o zdravilih pojavljali v strokovni literaturi, v časopisju. Danes pa naj bi se dale v premislek javnosti. Torej, vsak državljan, vsaka državljanka si lahko te podatke ogleda in ugotovi, ali lahko država odobri posamezen proizvod, ker je pač na trgu razpoložljiv. Za bolnike je to posebnega pomena. Jasno je, da v sistemih eh, zdravstvenega zavarovanja pogosto krčijo sredstva. Na tak način pa bi lahko vzpostavili ravnovesje eh, med izdatki v teh eh, zdravstveno zavarovalnih sistemih. Sedaj pa komisija, prosim. Uh, thank you very much, uh, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. To je težaven predlog, ampak ga pa nujno potrebujemo eh, za EU. Naj se zahvalim Evropskem parlamentu, poročevalcem in gospe Padanovi, da si je prisadevala za dober rezultat. Sedaj v duhu kompromisa mislim, da lahko dosežemo napredek pri tem dosjeju. Lahko vam zagotovim, da je komisija odločena, da bomo čim bolj pragmatično in fleksibilno delovali med pogajanji, tako da bi prišli do pozitivnega rezultata. Seveda moramo um, izboljšati trenutno situacijo glede na prejšnjo direktivo. Sedaj ne želimo narediti koraka nazaj, ampak naprej. Želimo izboljšati položaj. V tej fazi naj povem, da Sem prepričan, da boste svet in parlament sodelovali z nami, da bi skupaj dosegli dober rezultat. Ciprskemu predsedstvu bi se tudi rad zahvalil za vse trud. Sedaj računamo tudi na sodelovanje irskega predsedstva, da bodo tudi oni dosegli napredek. Današnja razprava mislim, da je zelo dober um, spodbuden signal eh, iz Evropskega parlamenta. Hvala. Sedaj pa na koncu predajam besedo še poročevalki. Izvolite. Uh, Še enkrat hvala. Sveda naj povem, da um, bom še vedno sodelovala s poročevalci v Senci na tako zelo pozitiven način. Sedaj mislim, da dosegamo napredek. Sedaj želimo jasno izboljšati direktivo. Mislim, da smo že izboljšali preglednost tega postopka sprejemanja odločitev ter pa um, sedaj tudi um, smo bliže te ocene učinka glede um, tehnologije pri zdravstvenem varstvu. Na ta način želimo seveda izboljšati stanje za pacijente, prav tako pa tudi um, izboljšati finančno stanje nacionalnih zdravstvenih sistemov. Um, nekateri so še vedno um, polni pomislikov, tudi države članice, In eh, naj vam povem tudi v imenu opročevalcev v senci, da seveda vemo, um, kakšne omejitve imajo, kakšne dvome imajo. Želimo jim olajšati življenje. Nekateri so tudi pripravili mnenje na nacionalni ravni na podlagi uh, prvega predloga komisije. Naj vam povem, da smo sedaj um, precej izboljšali um, ta novi predlog. To je sedaj precej bliže stališču sveta. Sem prepričana, da bomo dobro sodelovali in da bomo zaključili ta um, občutljiv dosje um, in to uspešno. Hvala. Hvala lepa. V okoljskem odboru 19. decembra bomo glasovali o tem glasovanje na plenarnem zasedanju pa še ni datirano, torej še ne vemo, kdaj bo. Naslednja točka dnevnega reda je točka 16, sprememba direktive 2066 ES, dajanje na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmi, namenjene za brezžično elektronsko orodje. Poročevalec eh, je na tem mestu kolega Panajotov, ki S tem tudi pre besedo. Kolega, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Kolegice in kolegi, z veseljem bom predstavil nekaj eh, podrobnosti pri tej pomeni direktivi, torej glede prepovedi eh, kadmija iz um, baterij, iz litija in kadmija. Naj sedaj govorim v bolgarščini, tako da bom um, nekoliko jasnejši in hitrejši от 2006 година на Европейския парламент и на съвета. Директива 2666 Европейския парламента и света преповедуе uporabo oziroma dajanje na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki imajo več kot nič cela nič dva odstotka kadmija. Alarmne naprave, zdravstvene naprave in uh, instrumenti, brezžični instrumenti, torej brezžične naprave, pa ne sodijo eh, pod to prepoved. Razlogi so različni in različni so tudi razlogi, da se to ureja eh, sedaj. V uredbi o nevarnih snoveh je zapisano, da je kadmi škodljiv, uh, zaradi negativnega vpliva na človeško zdravje. In zato je to vprašanje tako pomembno. Kadmi je strupen, kadar se nabira v okolju ali pa v človeškem telesu in kadmi lahko povzroči nepopravljivo škodo. Želel bi opozoriti na to oziroma zavesti, da ukolikor imamo primerne sisteme za recikliranje kadnija, ukolikor jih oblikujemo in tudi primerne brezžična orodja, lahko kadmi v celoti recikliramo v stotih odstotkih. Na tak način lahko življenski cikl kadmija v baterijah zaključimo in s tem tveganje za okolje in človeško zdravje minimiramo. Ker imamo možnost tega 100-odstotnega recikliranja teh baterij z kadmijem. Predpostavljam, da tveganje za okolje in človeka eh, lahko eh, uravnavamo in je minimalno. Prav tako so nadomestki za te baterije eh, dobri in bodo na trgu imeli vse večji tržni delež imajo pa kraj še, krajšo življenjsko dobo kot eh, liti kadmijeve eh, baterije. Prav tako delovanje ni tako dobro pri nižjih temperaturah in za njihovo uporabo, šir, širšo uporabo ni uh, dovo, zadostnih gospodarskih spodbud. Na osnovi pode, povedanega bi torej bilo smiselno, da to izjemno ureditev podaljšamo še za eno leto in sicer do leta 2016. Na tak način bi dosegli dober kompromis, s katerim bi varovali interese potrošnikov in podjetij v celotni verigi dodajanja vrednosti. Poskrbeli pa bi tudi za človeško zdravje in dobili bi možnost, da najboljše prakse na tem področju še razširimo. Hvala lepa. Eh, bilo je zastavljeno vprašanje glede vzdrževanja proizvodov, ki so na trgu, ko bo prepoved začela veljati. In seveda se zastavlja tudi vprašanje rezervnih delov. Oskrbovalce moramo informirati o tem, kdaj bo ta prepoved stopila v veljavo in če ta datum, ta rok prestavimo na 31. december 2016, torej po tem datumu teh baterij na trgu več ni, ne bi bilo. Poleg tega lahko dodamo še naslednje in sicer, če sedaj znova načnemo direktivo in jo obravnavamo in upoštevamo tudi vidike, ki so povezani z živim srebrom, predlagam, da po 21. decembru eh, dajanje na trg gumbastih celic prepovemo. Takšna rešitev bi države, kot so Kitajska, Kitajsko, pripravile oziroma prisilile v to, da preidejo na proizvodnjo eh, gumbastih celic brez živega srebra. Če nam to uspe, bi letno 4 tone živega srebra spustili v okolje, kar bi bilo za okolje in človeka zelo negativno. Predlog komisije obsega nekaj predpisov za delegirane pravne akte in izvedbene pravne akte, glede na Lizbonsko pogodbo. Za Evropski parlament pa je zelo pomembno, da se določbe Lizbonske pogodbe v celoti izpolnjujejo. Podpiram predloge komisije, to da v direktivi za baterije imamo primer, ko se mi zdi, da bo predlog komisije popravljen in po eh, pogovoru s strokovnjaki bi se to lahko zgodilo. Iz lastnih izkušenj vemo, da je eh, Eh, poenotenje mnen za svetom v teh vprašanjih zelo problematično. Če pa želimo stoodstotno jasnost, pa predlagam, da naš odbor poprosi za mnenje glede delegiranih pravnih aktov. Upam, da se bodo s tem strinjali tudi člani našega odbora. Ob koncu pa predlagam, da do 31. decembra 2016 podaljšamo to izjemo in sicer z vidika 100-odstotnega recikliranja, z vidika minimalnega tveganja pri kadmi je v baterijah, to tveganje lahko nadziramo in upam, da bo ta kompromis za vse uh, sprejemljiv, s tem namreč tudi varujemo interese podjetij. Hvala lepa. Vielen Dank. Hvala lepa, spoštovani kolega. Sedaj pa besedo predajam kolegici Kukovič. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa poročevalcu za njegovo delo, pa tudi za dobro posvetovanje tekom postopka. Se strinjam s nekaterimi predlogi sprememb poročevalca, no ne pa z vsemi. Še vedno bomo morali v naši skupini EPP govoriti o nekaterih vprašanjih, tako da bi uravnotežili eh, okoljske, gospodarske in zdravstvene učinke eh, teh sprememb v direktivi. Tukaj um, je to zelo obsežen dokument z veliko um, izjemami za merila. Sedaj s temi predlogi komisije želimo samo um, dodati izjeme za um, litije oziroma kadmijeve baterije za brežična orodja. Sedaj je um, problem v tem, kdaj točno bomo um, določili datum za ta izuzetja. Komisija se je predvsem osredotočila na to. Ocena učinka je pročila samo te izjeme, izuzetja in pa njihove učinke na gospodarstvo in okolje poročevalec je v svojem poročilu še razširil področje um, revizije, vključuje še um, gumbaste celice živim srebrom. Seveda je živo srebro škodljiva um, snov za okolje, naprimer otroke za igrače um, uporabljajo takšne gumbaste celice, med drugim. Jasno je, da moramo tukaj res biti previdni, kajti um, to lahko še posebej vpliva ravno na otroke. Tukaj me skrbi zlasti to, da um, enaki postopki, ki um, spremljajo učinek kadmija, um, ni bil um, opravljen tudi pri gumbastih celicah. Tega postopka ni bilo. To moramo sedaj proučiti tudi tekom celotne um, verige proizvodne. Podpiram to, da se pravočasno izključijo boje, torej um, vse um, okolju škodljive snovi. Ja, ampak to moramo storiti um, v nekih razumnih rokih in razumno. Zbiranje teh odpadnih baterij in proizvodo mora biti um, videno kot priložnost za Evropo. Mi imamo kot Evropa um, krizo um, surovinami z naravnimi viri nasplošno. Moramo um, shraniti in zbrati tisto, kar že imamo v Evropi. Na ta način lahko potem proizvedemo um, naravi prijazne proizvode, ki bodo tudi koristni za naše gospodarstvo. Prav tako vas prosim za dodatno podporo za um, naše um, morebitne predloge sprememb v prihodnosti. Hvala. Sedaj besedo predajam gospodu Jorgensenu iz SD. Hvala lepa. Naj vas spomnim, o čem sploh govorimo. Kadmi je zelo škodljiva snov. Pri REACH uredbi je klasificirana kot snov um, z visokim tveganjem. Seveda to gotovo ni kakšno naključje. Zakaj to je strupeno za ljudi in za okolje? No, to vemo. To smo vedeli tudi takrat, ko smo pripravljali uredbo um, leta 2006. Zakaj takrat tega nismo vključili? Zato, ker večina prementa, večina prementa uh, je bila pripričana um, in to strani industrije, da ni bilo nobene alternativne možnosti. Sedaj pa v bistvu vemo, da to ni tako, da vendar imamo alternative. V bistvu, um, če pogledamo ceno, je to smiselno, so tudi uh, to konkurenčne alternativne možnosti. Ko reguliramo kemikalije, uh, običajno želimo določiti predpise tako, da bomo um, imeli inovacije, da bomo v bistvu um, spremenili situacijo um, tudi glede na osnaževanje okolja in pa glede zdrave ljudi. Če bomo sedaj uh, samo čakali, da bodo tržne sile poskrbeli za to, da bomo te spremembe um, vključili, zakaj potem sploh imeti zakonodajo? Če bomo sedaj čakali na to, da uh, bodo litijeve baterije za dosti poceni, um, zakaj potem sploh sprejemati zakonodajo? Zakonodajne akte sprejemamo zato, da bi pospešili takšen postopek tudi na trgu. To smo počeli že marsikdaj, tudi kje druge. In sedaj moramo um, to početi tudi tukaj. Zato gotovo ni presenetljivo, da se ne strinja s pročevalcem, ko pravi, da moramo um, preložiti um, spremljanje izjem iz 2016 na 2017. Jaz mislim, da bi morali to v bistvu še pospešiti do 2014, bi morali določiti datum. No, kljub vsemu pa bi se rad zahvalil poročevalcu. Mislim, da ste opravili odlično delo. Vaše poročilo je pri številnih točkah zelo dobro, še posebno vam je všeč, eh, nam všeč vaša ambicija, da želite um, vključiti tudi to živo srebro v gumbastih celicah. Tudi um, to mi podpiramo kot skupina. Ampak tako kot pri Kadmiju, um, nima smisla, da to prelagamo do 2017. Um, bolje, da damo to na 2014. Upam, da boste to podprli tudi takrat, um, ko bomo začeli pokajanja. Prav tako mislim, da je zelo pozitivno to, da poročevalec predlaga, da bi vse um, gumbaste celice in pa vse baterije um, morali um, popolnoma izključiti iz trga. Ne samo, da um, jim ne dovolimo vstop na trg, ampak da če so že na trgu, da jih moramo umakniti. Kajti, če to ne bo tako, bomo imeli vrzel, um, ki ne bi bila potrebna. Hvala. Jan. Hvala lepa kolegu Jogensenu. Sedaj pa besedo prejme kolega Karl Šluter. Izvoli. Yes, Hvala. Res škoda, da sem danes tukaj. Kaj ne, kaj ti zadnji sem se sam pogajal in zelo sem razočaran sedaj. Gospod predsednik, lahko bi morda imeli novo pravilo, tako da komisija lahko eh, da globo državam članicam ne pa da naprimer um, umakne pomoč za ne vem 50, 15, 20 odstotkov, um, ko država članica ne izvaja zakonodaje EU. Morda bi lahko tudi zmanjšali um, plačo komisarju um, za 5 ali pa 20 odstotkov, ko oni ne opravlja svoje naloge oziroma ne sledijo zakonodaje, kajti tukaj očitno tega niso storili. Kot prvo, um, 11. člen, tam jasno piše takole. Ugrajene baterije se morajo izključiti, razstaviti in to brez problemov. Gotovo številni imate um, plazma ekrane, kjer je praktično nemogoče um, dati vam baterije. Vstane ravno enostavno in to v bistvu je uh, kršene direktive o. Baterijah, to je v bistvu v neskladu z zakonodajo, to je škodljivo za okolje, nemogoče je dati ven to baterijo, težko je potem seveda reciklirati in potem moraš um, kupiti kar celo napravo, ne pa zamenjati baterijo. Zakaj so takšne naprave sploh na trgu? Komisija, zakaj ne izvajate tega nastega člena? To je prvo vprašanje. Potem um, izjema za skrivanje podatkov tam je ni zato, ker um, lahko takšne majhne naprave prenesijo tudi, če uh, pride do električnega mrka za nekaj časa. Torej. Potem kot drugo, 2009, že takrat bi morala. Um, komisija pripraviti predlog glede eh, označevanja zmogljivosti. Um, že, ne vem, kdaj sem želel ta predlog, pa ga še vedno nismo dobili. Že zadnjič smo imeli um, isti konflikt. Točno pri teh dveh vprašanjih. Uh, torej, imeli smo trda pogajanja s svetom, potem trda pogajanja s komisijo, z vsemi in na koncu teh dolgih pogajanj smo se dogovorili um, 2009, da želimo um, za um, enkratno upravljanje baterije um, nalepko o zmogljivosti. Potem za ogrejene baterije smo se na dolgo in široko pohvalili s proizvajalci, um, lobisti, komisijo in svetom in dogovorili smo se za formulacijo, ki se da v 11. členu. Dogovorili smo se to o kompromisu, ampak to sedaj se ne upošteva in to ni v redu. Upam, da se bo sedaj to rešilo. No, ampak eh, sedaj pa naj se vrnem na to poročilo poročevalca. Leta 2006 sem se pogajal o tem. In tukaj sem imel um, eno orodje, tukaj pa drugega. Um, najprej kadmi in potem še uh, glavna um, tehnologija takrat, um, nikleve um, baterije. Že takrat je bila v bistvu tista baterija dvakrat bolj učinkovita kot nikel kadmijeva. Potem so nam dali um, različne um, koristi uh, nikla, kadmijev baterij in dali so um, ravno nikel, kadmijev baterije potrebujemo, so dejali strokovnjaki. Že takrat pred uh, šestimi leti sem poklical um, strokovnjake na švedskem, ki se ukvarjajo s tem in so rekli, sveda sploh ne uporabljamo nikel, kadmijevih uh, baterij. Litmije, litijeve baterije uporabljamo, to je bilo že leta 2006. Zato sedaj res ni nobenega razloga, da spet ponovno čakamo leta 2014. Um, ja, den, to je dober predlog, pa še to je pozno. Ni nobenega razloga, da čakamo, ker ti potem sploh ne potrebuje direktive. Zakaj bi sploh imeli takšno direktivo? To je potem samo um, um, brezvezen dokument in um, trg bo kar pozabil na takšen dokument. Uh, Zato moramo um, sedaj um, čim prej določiti takšen datum za um, kakršno koli izvajanje imamo um, predvsej boljše alternative, um, tako glede okolja, kot glede učinkovitosti in zmogljivosti. Prav tako je iluzija, da govorimo o reciklaži pri kadmiju ali pa pri živem srebru. Saj sploh ni nobene um, reciklaže kadmija, vsega sploh nikjer ne želimo. Želimo ga popolnoma um, izključiti, postopno um, izključiti. Morda lahko govorimo o stotstotnem. Um, pridobivanju, ampak to potem moramo dati v um, odlagališča. To je edina rešitev. Skratka, to moramo sedaj čim prej izključiti iz trga. Kaj ti? Vsak mesec več imamo več um, odpadkov kadmija in prihodne generacije bodo morali s tem živeti. To bo tvekanje za njih in to sedaj ni smiselno, sedaj ne moramo še naprej čakati. Vedno imamo kakšno alternativno uporabo. In te alternativne uporabe so predvsej boljše, bolj zmogljive. Potem se strinjam s pročevalcem glede gumbastih celic. Dobro je, da ste to dodali v predlog. Gospod Kukovič, v bistvu imamo oceno učinka eh, komisije in rezultat te ocene je, da je pozitivno postopno um, uva, um, izključevati gumbaste celice. To komisija torej že. Um, proučuje, ampak sedaj mora biti datum nekoliko bolj ambiciozen. Komisija, torej. Um, za baterije moramo imeti um, nalepke glede zmogljivosti, potem izvajanje 11. člena, toliko za komisijo, parlament, mi pa moramo predvsem um, čim prej določiti ta datum, na čim prejšnji datum. Ampak, gledajte, mislim, da moramo imeti um, en datum za um, prepoved dajanja na trg, ampak drug datum za to, kdaj se potem že um, dane proizvode um, izključi iz trga. Eh, bolje damo um, en datum za to, um, kaj se lahko še da na trg in pa drug datum za to, um, katere proizvode um, moramo umakniti iz trga. Hvala. Hvala. Lepo, gospod Šluter, sedaj besedo predajam kolegici Ose Veslund. Eh, Hvala lepa, veliko je bilo že rečenega, veliko smiselnih stvari. No, res kar nekaj jih je bilo tukaj leta 2006. In um, torej nikel, kadmijo, baterije imajo alternativne rešitve. Že na plenarnem zasedanju smo govorili o tem, kaj je na trgu. No, potem marsikdo pravi, da ni kakšnih alternativnih rešitev. Ampak sedaj, po vseh teh letih, sedaj smo v leta 2012, po vseh teh razpravah velik del švedskega trga ima baterije brez kadmija. Torej, takšne baterije obstajajo, tudi takšne brez kadmija in so konkurenčne. Zato moramo počasi um, izključevati te slabe um, kadmije baterije z trga. To bi morali storiti že pred šestimi leti, no, ampak če že ne takrat, pa moramo sedaj to, to čim prej storiti. Potem uh, glede um, živega srebra in pa gumbaste celice. Tukaj komisija je očitno torej opravila študijo, ki je prikazala, da obstajajo tehnične možnosti, da zamenjamo takšne baterije. Glede živega srebra smo se v parlamentu in pa v EU um, tudi na mednarodni ravni um, zelo odločno zauzeli za to, da postopno izključujemo živo srebro z trga. Vemo, kako strupeno je to živo srebro. Zakaj bi potem imeli izjemo ravno za gumbaste celice? Ne vem zakaj. Um, vse to je bilo proučeno. Gotovili smo, da je mogoče, mogoče um, izključiti to strga in to bi sedaj morali tudi storiti. Hvala. Sofija Koni. Sofija Koni. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot prvo, eh, naj pozdravim zelo dobro delo kolega Panevotova glede te spremembe direktive. Kajti sedaj je pomembno in pravočasno, da sedaj res eh, spodbudimo naše državljane, da spremenijo svoje navade tako, da se bodo bolj osredotočili na liti, ne pa na nikel kadmijeve baterije. Poročevalec mislim, da je um, ustrezno analiziral in pa um, uravnotežil vse skupaj. Glejte, tukaj um, seveda moramo um, ohraniti naš planet, to je zelo pomembno, ampak po drugi strani pa je treba poštivati tudi gospodarski vidik. Sedaj vemo, da moramo tudi glede na gospodarsko situacijo to upoštevati. Naprimer, poročevalec menil, da um, je treba za eno leto um, priložiti rok, tako da bi trg imel nekoliko več časa, da se prilagodi in da se tudi državljani lahko mis ustrezno prilagodijo. To mislim, da je bila pametna rešitev. Sedaj pa predlagam še tole, da bi lahko morda um, proučili še idejo, da bi eh, šli še nekoliko dlje. Naprimer pri četrti uvodni izjavi in pa pri členu ena. Torej tukaj imamo rok 31. Eh, december 2016. Kaj pa, če bi um, to še nekoliko um, podaljšali iz enostavnega razloga? Danes imamo državljane v državah članicah, ki imajo um, nizko kupno moč, um, nižjo kot pa um, je moja kupna moč ali pa vaša, na primer. Uh, sedaj imamo um, litijeve baterije oziroma akumulatore, ki so dražji kot pa tiste um, z niklem oziroma kadmijem. Sedaj mislim, da je bilo pametno, da razmislimo o tem, um, kakšen bo um, ekonomski učinek za naše državljane. Moramo biti uh, tudi solidarni in moramo vedeti, kakšna je njihova gospodarska situacija. Zato sedaj uh, morda lahko um, tukaj postanemo bolj fleksibilni. V tem času namreč um, se boliti že bolj uh, uveljavijo na trgu v vsakem primeru. Potem kot drugo, glede um, tretjega odstavka šestega člena, tukaj se predlaga to, da pri opremi, ki deluje na nikel kadmi, zamenjamo celotno opremo, celotno orodje. Uh, to se mi morda ne zdi ravno najbolj primerno, kajti v bistvu bi lahko zamenjali samo um, baterijo ali pa um, akumulator. Tako ne bi bilo treba imeti še dodatnih odpadkov, še dodatne reciklaže. Torej, um, Celotnega orodja ne bi bilo treba spremeniti, celotne naprave ne bi bilo treba spremeniti. Lahko bi spremenili ali zamenjali samo akumulator oziroma baterijo to bila dobra rešitev, to tudi predlagam našemu pročevalcu, da to vključi. Seveda pa, kot rečeno, mislim, da tako kot vi, vsi skupaj želimo čim bolje izkoriščati naše vire um, in pa izboljšati um, življenje za naše državljane um, tekom uh, takšnih uh, proizvodov iz litija. Litij je boljši kot nikel um, oziroma kadmi, ampak pri tem pa moramo vendarle misliti tudi na dostopnost cen in pa na um, življenjske situacije naših uh, državljanov. Hvala. Hvala lepa, Karl Šuter komaj še sedi pri miru in zato je prosil za besedo. Ja, kaj ti sem mnenja, da vaš argument ni močan argument. Če pomislite, da 90 odstotkov vseh vrtalnikov, ki jih prodajamo v Evropi, uporabljamo manj kot pol ure naenkrat. Torej, večina ta proizvod eh, kupuje z uh, popolnoma neumnimi razlogi, lahko bi si ga delili z sosedi. Za majhno hišo bi morda bilo bolj smiselno v kleti imeti uh, nabor orodij, ki, je, ki so na razpolago vsem. To bi bilo za uh, revnejše družine bistveno boljše. Kajti tako bi lahko družine z nižjimi dohodki imele na razpolago bolj kakovostno orodje, ki je tudi okolju prijaznejše ni nujno, da ima vsakdo pri sebi doma svoje urodje. Kaj ti uporabili ga bomo samo za pol ure, aktivno uporabili. Torej, ta vaš argument ni dovolj močan. Boljše je, da to orodje uh, eh, so uporabljamo. Bolje to, kot pa da revnejši ljudje kupujejo toksične strupene proizvode. No, ampak zaradi vrtalnika se jaz zagotovo ne bom preselil v eh, komuno oziroma eh, majhno družinsko hišo. Sedaj besedo predajam komisiji. Hvala lepa, predsedujoči ne vemo, ali se bodo nižale plače ali ne, bomo videli, ampak razlogi bodo morda drugi. Nekaj besed k osnutku poročila poročevalke, potem pa se bom uh, lotil konkretnega vprašanja gospoda Šiterja. Pri osnutku poročila bi želeli poročevalki čestitati, opravila je zelo dobro delo. To poročilo podpira predlog komisije, tudi ko je govora o usklajevanju komitologije, torej o delegiranih izvedbenih aktih, o dvojni pravni osnovi, za katero smo mnenja, eh, da, da more kazati na to, da je tudi eh, direktiva o baterijah zasnovana na tržni osnovi in na okoljskih vidikih. Predlog pa je vsaj na enem mestu bolj ambiciozen in sicer dodajanje gumbastih celic oziroma živega srebra v gumbastih celicah. Uh, Tukaj kot poročilo primerno navaja, obstaja študija, ki je bila objavljena po eh, objavi našega predloga. Sicer ne gre za popolno presojo učinka, je pa ta zelo blizu popolnosti. In eh, to moramo upoštevati. In v primeru, da bo parlament podprl vaš predlog, se bomo seveda lotili tega konkretnega predloga. Kjer ste manj ambiciozni, to je datum 2016, mi predlagamo 2015. Vi ste sicer podali argumente, zakaj bi podaljšali rok to, da na osnovi naše presoje učinka je 2015 najboljša možna rešitev. Kolegi iz sveta so nam povedali, da se tudi oni nagibajo k še daljšemu obdobju. Bomo videli, kje se bomo na koncu znašli. Na enem mestu ste bolj izraziti kot predlog komisije in sicer, ko predlagate, da se iz trga umaknejo eh, obstoječi rezervni deli in zaloge. Tukaj je prišlo do razlike v interpretaciji opredelitve, eh, kaj pomeni eh, dajanje na trg. Vi ste v tej točki bolj natančni vi predlagate, da se vse zaloge in nadomestni rezervni deli umaknejo iz trga, ko vstopi v veljavo prepoved. V vašem poročilu ste zastavili eno ključno vprašanje, o katerem moramo razpravljati interno, kolikor bo parlament vaše predlog oziroma vaše poročilo podprl. Zastavlja se tudi nekaj vprašanj glede usklajevanja komitoloških vprašanj tudi o tem bomo morali še razpravljati, torej na medinstitucionalni ravni in razpravljati bodo morali naši pravniki. Glede tega, kar je povedal gospod Šuter, na naših razpravah se lotevamo vprašanja 11. člena. Če si ogledamo besedilo direktive, to je tudi razlog, da imamo težavo in sicer besedilo direktive ni najbolj jasno, kaj ti piše, da države članice morajo zagotoviti, da proizvajalci oblikujejo eh, naprave tako, da se lahko akumulatori in baterije preprosto odstranijo. Ni pa zapisano, kdo naj bo usposobljen, da jih odstrani. Eni pravijo, da to velja za proizvajalce, drugi, da naj bi bili tist, uporabniki tisti, ki odstranijo baterije. Na našem eh, tehničnem odboru smo o tem razpravljali z državami članicami in jim povedali, da si bomo to vprašanje ponovno ogledali ter podali bolj jasna uh, vodila v odgovorih na pogosta vprašanja. Govoril sem s kolega Šuter, morda ne bi načeli uh, dialogov. Ste zaključil? Ne, še, a skoraj. Torej, to si bomo ogledali in poskrbeli za to, da se to vprašanje v odgovorih na pogosto zastavljena vprašanja jasno obrazloži. Z državami članicami smo pred enim mesecem že govorili o tem in razpravljali o tem, na tem torej delamo. Drugo vprašanje je bilo vprašanje označevanja oziroma oznak zmogljivosti. Naj vam povem, da je tukaj eh, na razpolago eh, uredba, ki se loteva eh, baterij, ki jih je moč polniti iz leta 2010. Zveljavo, veljavna pa bo ta zakonodaja maja, je veljavna od maja 2012. Tehnološko večji izziv so baterije, ki jih ni moč ponovno polniti. Cenelek se ukvarja z možnim standardom na tem področju in šele, ko bomo imeli ta standard, lahko predlagamo zakonodajne rešitve. Tukaj se torej zadeve ustavijo. Vprašanje je bistveno bolj kompleksno, kot smo na začetku predvidevali in zato eh, je tu ta zamuda, o kateri je bilo govora torej eh, oznake zmogljivosti pri baterijah, eh, ki so prenosne in jih ni moč polniti. Pri drugih baterijah, torej baterijah, ki jih je moč polniti in avtomobilskih baterijah, pa je to že urejeno. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala. Sedaj bi ponovno podala besedo poročevalcu, kolikor jo želi. Hvala lepa, z veseljem bom odgovoril. Uh, razprava je bila zelo uh, zabavna. Navdušen sem in hvala vsem, ki so sodelovali v razpravi. Skušal bom odgovoriti na vprašanja. In sicer vprašanje gospe Kukovič. Hvala lepa za eh, zelo dobre pripombe, ki ste jih podali, navezujoč se na živo srebro. Nekaj rezultatov že imamo. Lani je o tem poročala eh, komisija poročevalcev in eh, zaključki so bili, da naj se živo srebro ne uporablja v baterijah. 2013 pa je načrtovan tudi obsežen dialog eh, na to vprašanje. Mislim pa, da je ta trenutek dober, da rešimo to težavo z živim srebrom. Sedaj bi se odzval na komentarje gospoda Šluterja. Zastavil je izjemno pomembna vprašanja. In v celoti se strinjam z njim. Toda pogosto sem se pogovarjal z proizvajalci, z potrošniki, z raziskovalnimi institucijami in tako naprej. In kadmi pri fotovoltaičnih napravah in pri posebnih umetnih masah mora biti uporabljen. Ta kadmi, ki se odlaga, lahko v ta namen uporabimo. In zato želimo umakniti eh, baterije, nik iz, torej nikl kadmijske baterije. Zato pa potrebujemo čas, Tehnologija za recikliranje namreč še ni dovolj dobro razvita. Dokler bo ta tehnologija na razpolago, boš preteklo še nekaj časa. Te baterije so prav tako precej drage. Potrebno je počakati, da bo proizvodnja cenejša. Poleg tega pa se nahajamo še v krizi. Veliko sem razmišljal o tej prepovedi in če bo ta prepoved preveč eh, pre, prehitra in preveč nenadna, bodo trpeli proizvajalci, kajti niso še pripravljeni na prehod na druge vrste baterij. Torej, če lahko izbiramo med letom 2020 in Zdaj, govorim o prepovedi seveda, eh, pa predlagam kompromis 2016. S tem proizvajalcem ponudimo možnost, da se pripravijo na prepoved. Ampak po 2016 pa je zadeva resnično dokončno zaključena. Gospod Jorgensen, zelo sem vam hvaležen eh, za vaš eh, komentar in lahko vas le podprem, ko pravite, da litijonske baterije stanejo preveč. Poleg tega eh, so problematične, ko govorimo o ponovnem polnjenju. Če jih ne polnimo po točno določenimi pogoji, jih lahko raznese. In seboj prinašajo še nekaj drugih nevarnosti. Z temi baterijami torej imamo še nekaj težav in predvsem so veliko predrage. In zato sem hvaležen, zato, da v nekaterih delih vzhodne Evrope lahko privede do šoka, ukolikor uh, eh, prehitro uvedemo prepoved, kajti cene bodo poskočile na dvakratno vrednost. Gospodu Lagendorfu iz komisije se prav tako zahvaljujem. Torej, mislim, da je bil vaš pristop glede ciljev mojega poročila primeren, pravilen. Seveda, točk za razpravo je še veliko in eh, za razpravo bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje. Hvala lepa, spoštovani kolega. Eh, govorili ste o mnenju odbora Juri. Mislim, da nihče nima nič proti, torej lahko zaprosimo za njihovo mnenje. Rok za podajo predlogo sprememb pa je 5. december. 23. januarja bomo v tem odboru razpravljali o tem vprašanju, 19. februarja pa bomo glasovali o vašem poročilu in najverjetneje bo stvar prišla v, na plenarno sejo aprila naslednjega leta. Hvala za vse prispevke. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To je točka dnevnega reda številka 17. Tukaj sem poročevalec jaz in govora je o spremembi tako imenovane eh, direktive o zajtrkih. torej direktive o eh, kavi, čokoladi, eh, v določenih vrstah eh, marmelade, sladkorja in podobnih živil. Gov omenja tudi mlečne proizvode, torej eh, ne to, kar vidimo na, okenskih, na oknih, to so ostanki protestov preteklih dni, temveč o mleku, prahu in podobnem. Cilj predloga komisije je, da izvedbene akte prilagodimo na določbe Lizbonske pogodbe, po kateri delikirani pravni akti, to določa člen 92, kot tudi izvedbeni akti, torej da prilagodimo na določila člena 92. Na tak način bi komisiji omogočili, da tehnične, eh, tehnična določila iz prilog hitro prilagaja in s tem sledi mednarodnim razvojem. Poleg tega predlog predvideva, da bi črtali pristojnosti komisije na tistih mestih, kjer pridejo v poštev druge eh, ureditve na področju živil strani Evropske unije. Torej, eh, komisiji lahko pripišemo v dobro, da je ta predlog v primerjavi z prejšnjim postopkom komitologije korak naprej. Predvsem glede na eh, veljavno zakonodajo in pri le dveh direktivah je komisija doslej imela pravico. Uh, oporekanje, to se bo pa sedaj spremenilo. Primer je direktiva o različnih eh, zgoščenih mlečnih proizvodov in uh, mleka v prahu. Tukaj smo vsebnost eh, beljakovin prilagodili mednarodnim standardom. Seveda pa je predlog zelo tehničen, to je ena od kritik. Predvsem tam, kjer je govora o opisu, de, opredelitvi in poimenovanju proizvodov. S tem se namreč lahko spremenijo bistvene lastnosti direktive, eh, ki niso del eh, delegiranih pravnih aktov, temveč bi jih bilo potrebno urejati z eh, rednim pravnim postopkom. Aprila 2012 so v veljavo stopile spremembe direktive o sadnih sokovih. Perilo Rodriguez je bil odgovoren eh, za to. V Iz priloge so takrat izločili določene um, točke in v svojem poročilu sem tudi to upošteval. Torej, pristojnosti naj se omejijo na nebistvene elemente. Tukaj bi sledil smeri, ki smo jo ubrali pri direktivi o eh, sadnih sokovih. Tam, kjer komisija dobi pristojnosti, pa morajo biti te pristojnosti časovno omejene in sicer na pet let. Parlament in svet kot zakonodajna organa pa je potrebno poročati o izvajanju teh pristojnosti. To predvideva tudi moje poročilo. Na kratko toliko o direktivi na naši oče na zajtrk. Sedaj pa besedo dajam kolegi Okunija. Merci, monsieur le président. Euh, Hvala, kot ste povedali, predsednik to je tehnično besedilo, ampak je pa zelo pomembno, kajti tukaj je govora o tem, kako bomo v naslednjih letih spremenili zakonodajo pri teh točkah, ki ste jih omenili, naprimer um, kakav, čokolada, kava, marmelade, sladkorje, konzervirano mleko in drugo. Kot ste povedali, kolikrat sedaj želimo storiti korak naprej. Te denominacije, opredelitve, značilnosti teh proizvodov so ključni elementi osnovnega besedila. Sedaj ne smemo um, v bistvu um, s tem spremeniti zakonodajnih vlog. Sedaj je to vloga so zakonodajalcev, ne pa komisije. To mislim, da mora biti jasno. To so pomembna vprašanja prav tako jih ni treba nujno zelo na hitro obravnavati. Zato sedaj so zakonodajalca imata z dosti časa, da dosežete ravnoteže. Seveda moramo pustiti odprta vrata inovativnosti, posodobitvi zakonodajnih aktov, ampak po drugi strani pa tudi ne smemo um, priti do pravne nestabilnosti. Glede, naša podjetja ima velike težave zaradi pravne nestabilnosti. Sedaj je včasih naša podjetja uh, na krajši in pa srednji rok, ne vedo točno, kako se bo relevantna zakonodaja spreminjala in to je za njih problem. Hvala lepa poročevalcu za to stališče v poročilu. Tukaj gre sveda za tehnično medinstitucionalno vprašanje, gre za posodobitev zakonodaje in sicer po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Predvsem pa gre tudi za temo, ki bo vplivala na življenje evropskih državljanov. Zato hvala lepa še enkrat poročevalcu in smo sveda na voljo, tako da bomo um, imeli morda tudi kakšno bilateralno razpravo kdaj v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospa kolegica. Sedaj pa je na vrsti poročevalca v, v senci skupine Alde, gospa Rajmas. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da v prvem trenutku eh, se malo zbojimo teh tehničnih poročil, ampak zdaj, ko gre za prilagoditve Lizbonski pogodbi, je dobro, da razpravljamo o tem, kajti to nas tudi spodbudi k razmisleku o tem, ukoliko Eh, kje naj bi bile te pristojnosti za odločanja? Ali naj bi bil zakonodajalec za to pristojen ali komisija? In kje se začne za nas subsidijarnost? Kajte ravno v času, ko državljani vedno bolj dvomijo EU in ko imamo nalogo, je naša naloga, da približamo državljanom in državljankom EU, moramo razmisliti o tem, eh, koliko svobode prepuščamo posamezniku za sprejemanje odločitev, če zdaj razmišljamo o tem, kako daleč naj segajo pristojnosti komisije. In ali naj gre to vse tja do spreminjanja značilnosti, ali naj bi to bilo prepuščeno parlamentu ali državam članicam, se pojavijo seveda tudi vprašanja. Kajti tu gre za zakone, ki veljajo že zelo dolgo, direktive, ki veljajo že zelo dolgo. V koliko primerjih je to tak poseg eh, v značilnosti doslej sploh bil potreben in v katerih primerjih je komisija res posegla in zakaj? Torej, kaj je bil povod za to? Ali je bil povod uh, nek globalen kontekst ali je bil povod nekaj, kar je izhajalo iz Evrope? Torej, to so vprašanja, ki si jih lahko postavimo, da bi ugotovili, uh, <clears throat> ali je res pomembno, da komisija spreminja te značilnosti ali pa ne bi bilo bolje, če zakonodajni uh, del to prevzame. Gospa Linda McEwen, to je prav gotovo zelo tehnično vprašanje, ima pa tudi velike posledice. Pred dvima mandatoma smo se, na primer, eh, eh, pogovarjali o predelitvi čokolade, kaj je čokolada. Eh, in komisija je predlagala, da je Eh, čokolada, ki jo imamo v Združenem kraljestvu in ki ima več mleka, da to ne bi bilo opredeljeno kot čokolada. Torej, eh, potem seveda so proizvajalci bagane, ki imajo spet druge predstave. Torej, obstajala je bitka o tem, zgledalo je zelo birokratično, ampak eh, pravzaprav je to lahko zelo pomembno in strinjam se s predsednikom, da tega ne moremo kar tako delegirati, kajti tu moramo biti občutljivi za nacionalne trije. Ja, ne gre samo za tehnične zadeve. Samo nekaj je, kar eh, sem želela vprašati in sicer o um, džemih. Um, torej vsebina džemov, to bi lahko delegirali komisiji. Kajti veliko je primerov, nekateri želijo dodati viski džemu ali kaj drugega, kar mogoče ne spreminja uh, um, značilnosti eh, proizvoda, vendar mu daje neka, neko lokalno barvo. Um, torej gre za prilogo 2, to bi lahko črtali iz predloga komisije. Torej to bi vplivalo na drugo prilogo. Torej sprašujem, ali kako ravnuti, ravnati s tem. Lahko bi sprejeli tudi kompromis. Seveda gre predvsem za kakovost živil. Nočemo. Uh, Eh, torej, eh, če nekaj vzameš, neko sestavino iz eh, teh marmelad ali džemov, potem seveda to tudi spreminja značilnost. Ne vem, ali se to res sme urejati z delegiranimi akti, ampak mislim, da je to pomembno poročilo, tudi če je to uh, zadnja točka danes na dnevnem redu in ni več veliko kolegic in kolegov v dvorani. Linda McEwen, to poročilo je tako pomembno, da sem sam prevzel odgovornost zanj. Zato želim najprej dati besedo komisiji in potem želim še končati. Želi. Hvala. Hvala tudi za osnotek tega poročila. Seveda mi branimo eh, svoj predlog v zvezi z izvedbenimi in delegiranimi akti za spremembo določenih parametrov v svojem poročilu. Eh, to primerjate tudi z direktivo o sadnih sokovih, vendar vas lahko opozorim na to, da imamo prilogo v direktivi o sadnih sokovih, kaj je nektar in kaj je sadni sok tehnične opredelitve pa so spet v drugem, drugi prilogi, ki jih lahko komisija spreminja z delegiranimi akti. Sedaj pa ste eh, opredelitve in značilnosti vse dali v eno prilogo. Vsi se malo čudimo, do, kako bomo pozneje evropskim davkoplačevalcem razložili, zakaj imamo eh, drago, zako, drag zakonodajni postopek, da eh, Eh, na primer ugotovimo določeno vsebnost sladkorja eh, ali tudi pri teh marmeladah eh, sestavino pektin in tako naprej. Mislim, da ne vem, ali je res potreben tako obsežen zakonodajni postopek, ki traja leto dve in ki je tudi zelo drag za spremembo takih majhnih tehničnih značilnosti. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Kolega Rajmas je tudi postavila vprašanje. Mogoče bi lahko odgovorili na to vprašanje. Ta odgovor ste nam ostali dolžni. Um Gre za opredelitve. Torej, ali je komisija že kdaj se omišala v to ali ne? Kolegica Rajmas je to vprašala. Zato koliko krat ste že eh, posegli v to, koliko krat eh, se je v zadnjih letih zgodilo, da ste morali pač eh, poseči. Torej, pri opredelitvah to je seveda odvisno od tega, ali značilnosti vključujete v opredelitve ali ne. Pri opredelitvah je mogoče prišlo enkrat do spremembe, pri značilnostih pa se seveda stvari lahko hitreje spreminjajo. To je odvisno od tehničnega razvoja na mednarodnem ravni in tako naprej. Torej, to, kar se je v preteklosti zgodilo, se ne bo nujno ponovilo tudi v prihodnosti. Tehnični razvoj danes poteka veliko hitreje in moramo seveda ostati tudi operativni in se ustrezno hitro prilagajati tem spremembam. In včasih je to potrebno pač v zelo kratkem času. Še enkrat vprašam, ali je v preteklosti bila samo ena sprememba, ali je bilo več takih sprememb ali zakaj nujno potrebujete to pravico, zakaj si želite to pravico. Če mislite, če pomislite eh, na to, da ne prihaja pogosto teh sprememb, imate prav. Torej lahko, eh, zdaj ne morem ad hoc odgovoriti na to, ampak strinjam se z vami, da se to ne zgodi pogosto. Zato tu mogoče čas ni eh, odločilen eh, Eh, dejavnik. Ampak eh, res je, da imaš zelo dolg eh, zakonodajni postopek za to, da spremeniš neko tehnično značilnost, kar tudi zelo veliko stane. No, mogoče nam lahko še posredujete ta podatek, kako pogosto se je komisija ti možnosti poslužila, kakšna je, kar pa zadeva utemeljitev napram davkoplačevalcem, vas bom mogoče na drugem, kdaj drugič tudi opozoril na to. Eh, hvala eh, kolegicam in kolegom. Gospa McEwan je govorila tudi o mešanici. To je zelo eh, občutljiva tema in tu se hitro pojaviš na prvih straneh časopisov, če se te zadeve urejajo samo tehnično in predstavniki komisije si prav gotovo eh, lahko eh, mislijo, da nam gre za bistvene zadeve. Pravica, ki smo jo dobili z Lizbonsko pogodbo, to pravico želimo tudi izkoristiti. Seveda si ne želimo eh, eksplozije stroškov, ampak kar zadeva značilnosti izdelkov, kar zadeva opredelitve in ko gre za bistvene sestavine, eh, bomo eh, na vsak način pri tem ustrajali na svojih pravicah. To je v bistvu prilagoditev Lizbonski pogodbi in ta pogodba nam je sveta, vam želim še sporočiti ob koncu. Torej, imeli bomo eh, sestanek s poročevalci v Senci, že k malu. Eh, tam bomo ponovno uskladili stališča Eh, pričakujem si številke in podatke komisije. Rok za vložitev predlogov sprememb je 5. december. 23. januarja bomo um, v odboru za okolje obravnavali predloge sprememb. 19. februarja verjetno glasovali o tem poročilu. Na plenarnem zasedanju pa bomo aprila naslednjega leta obravnavali to poročilo. S tem smo ob koncu današnjega dnevnega reda. Jutri bomo začeli natančno ob deseti uri. Gospod Danset z Agencije za kemikalije bo na obisku. Vsi kolegi in kolegice ste presečno vabljeni in prosim eh, tudi eh, člana stafa, da zagotovijo za čim eh, večjo udeležbo jutri. Želim vam prijeten večer in jutri se bomo potem sveži spet dobili v tej dvorani. Danes opoldan zjutraj sem že opozoril na to, da je osem novinarjev danes tu na povabilo kolegice Hibnar prisrčno dobrodošli. Eh, upam, da vam je uspelo si ustvariti odtis o današnjem delu, sicer smo zdaj že pri koncu dnevnega reda, kljub temu dovolite, da vas sedaj eh, pozdravim in eh, veselimo se, se da ste tu.